el señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Dobar dan, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Uh, otvarjam današnje zasedanje. Uh, tisti noči je, bil, je bila španska reprezentacija zelo uspešna, zato smo danes dobre volje. Um, prvo poročilo danes pa je um, prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013. Poročevali se gospod George Liu. Zelo smo veseli, da je z nami tudi komisar Čolos, ker vemo, da med tem zasedanjem komisija imenuje različne komisarje, ki nas obiščajo in vidim, da je to znak resnične odgovornosti, da so um, za to razpravo k nam poslali gospoda Čolosa. Torej, to je zelo dober znak. Najprej dajem pa besedo gospodu Žoržu Lajnu, ki je poročevalec. Uh, od tega zelo pomembnega poročila. Gospod Leon že ve, da ima na voljo 4 minute, da predstavi svoje poročilo in 2 minuti, da se na koncu debate odzove. Poročevalec lahko vse skupaj uporabi 6 minut tudi sprva, če želi, ampak potem na koncu ne dodelimo več besedo. Tako da prosim gospoda Lajona, da spoštuje omejitev časa, torej da govori dejansko 4 minute, Če pa bo nadaljeval šest minut, ga ne bom prekinil. Gospod Lajn, izvolite. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Naj za začetek izrečem sožalje nemškim kolegom in čestitam španskim kolegom po včerajšnji odlični tekmi. Uvodoma naj opredelim tisto, kar sta po mojem mnenju dve temeljni vprašanji, na kateri moramo odgovoriti, kar zdeva reformo SKP. Čemu služi SKP in zakaj je še relevantna v 21. stoletju? V času gospodarske krize, slabih javnih financ in okrnjenih proračunov je ključno, da SKP najde odgovore na ta vprašanja, če želimo, da nas bodo davkoplačevalci še vedno podpirami, kar zadeva kmetovanje v Evropi. Eden od glavnih izzivov, s katerimi se sooča družba, je, kako nahraniti uh, vedno večje potrebe po hrani, ki naj bi se po napovedih podvojile do leta 2050. Kako se torej soočiti s to podvojitvijo popraševanja, glede na to, da imamo na voljo manj zemlje, manj vode in manj energije in da moramo poskrbeti za podnebne spremembe? Kako torej uh, Eh, iziti iz te stiske in kako se izogniti napovedi iz eh, leta 2008, ki je napovedovala, da bomo eh, zašli v popoln vihar leta 2030 če ne bomo spremenili razmer, lahko pričakujemo destabilizacijo in resne težave z mednarodno migracijo, ker se bodo ljudje selili, da bi se izognili pomankanju hrane in vode. Take so torej razsežnosti tega problema in mislim, da bomo z bolj trajnostno kmetijsko pridelavo uh, oblikovali tudi ustrezne reforme. To je ključen korak, če želimo še naprej zagotavljati oskrbo s prehrano za naše evropske državljane in če želimo še naprej prispevati k pokrivanju svetovnih potreb po hrani. Eh, ravno tako moramo v tem kontekstu govoriti o eh, malih obratih za obnovljivo energijo, veterne naprave, hidroelektrarne. Na ta način Eh, vsi bodo kmetovalci lahko zagotovili dodatne prihodke. Ravno tako pa se moramo odzvati na zahteve za večjo okoljsko zaščito in omogočiti kmetovalcem, da sodelujejo v schemah, eh, ki se morajo uporabljati za večino kmetijskih zemlišč. Uporabljati moramo nagrade na mesto kazni in eh, to je zelo pomembno načelo. Bolj moramo nagrajevati, manj. Eh, kaznovati in tako nas bodo tudi kmetovalci podprli. Ključno je, da je reforma pravična. Pravična tako do starih kot do novih držav članic in tudi kar zadeva porazdelitev ovojnic po Evropski uniji. Pravična porazdelitev med kmetovalci z odpravo eh, historičnih plačil do leta 2020 je ključna. Ravno tako pa potrebujemo tudi eh, pravično vlogo kmetovalcev v uh, eh, oskrbovalni verigi s hrano. In to bo ključen element prihodne reforme. Odzvati se moramo tudi na nihanja na trgu. Eh, vendar pa je tukaj potrebno biti previden. Seveda še vedno potrebujemo tržne intervencije, razmišljati moramo o Eh, terminskih trgih, o zavarovanjih in eh, drugih orodjih potrebujemo rezervno proračunsko vrstico za ukrepe v času krize, vendar pa moramo zavrniti kakršne koli razmisleke o povratku na metode, ki smo jih uporabljali v preteklosti. Te smo že preizkusili in eh, propadle so in mislim, da ne smemo ponovno zaiti na to pot. Za zaključek naj povem, da sem prepričan, da bo naš parlament podprl posodobitev SKP in vzpostavitev nove smeri, s, katerim, s katero se bomo soočili z izzivi 21. stoletja. S tem, ko bomo podprli to poročilo, bo parlament oblikoval razpravo in določal dnevni red in vabim komisarja, da eh, izkoristi tudi naše ideje, ko bo pripravljal dokument o reformi SKP, ki bo objavljen novembra letos. Najlepša hvala, gospod Lajen. Zdaj pa ima besedo komisar gospod Čolos v imenu komisije. Izvolite. Merci, monsieur le président. Euh, chers membres du Parlement européen, je suis bien sûr euh, non seulement. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, poslanci in poslanke. Naj povem, da mi je v veliko čast, da lahko sodelujem v tej razpravi. Podal bom predloge o reformi SKP in kot sem povdaril tudi v svoji predstavitvi pred parlamentom, je ravno odnos z Evropskim parlamentom ključnega pomena, če želimo doseči naše cilje. To je reforma SKP, ki bo eh, bolj usklajena s pričakovanji državljanov in ki jo bodo državljani dobro razumeli. Naj se najlepše zahvalim gospodu Lajanu, ki se mu zahvaljujem za poročilo, ki ga danes obravnavamo in o katerem boste tudi danes glasovali. Zahvaljujem se tudi članom odbora za kmetijstvo, ki so vlagali predloge sprememb in na ta način, po mojem mnenju, še izboljšali besedilo. Pozdravljam tisto, kar je zapisano v poročilu, tisto, kar zahteva, pa tudi to, da je potrebno oblikovati boljšo komunikacijo v zvezi z SKP. Tudi tehnična plat poročila je zelo eh, pomembna, ampak že samo poročilo je zelo dober instrument na poti reforme SKP. Govori o tem, kaj je SKP danes, kakšna naj bo v prihodnje in kako naj to dosežemo. zahtevate, da SKP posodobimo v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki že vsebuje pomembne smernice za SKP, eh, za SKP. Ravno tako pa moramo upoštevati tudi strategijo za leto 2020. Mislim, da je to priložnost, da prilagodimo našo kmetijsko politiko pričakovanjem naših državljanov in da presežemo običajne cilje eh, kot so uh, stabilnost na trgih in zanesljiva oskrba s hrano. Uh, Ravno tako zagovarjate ukrepe, s katerimi bomo izboljšali dobavno verigo na področju prehrane in s katero, s katero bomo izboljšali ravnovesje med akterji na trgu. Tukaj govorite o pogajalskih stališčih, o pogajalski moči, o, o vlogi v verigi. To so pomembni elementi, ki se bodo odražali v reformi SKP in tudi drugih prihodnjih instrumentih komisije. Eh, ravno tako sem si priželežil vaše pomisleke glede neposrednih plačil. Gre za instrument za stabilizacijo prihodka kmetovalcev, ravno tako pa na ta način tudi zagotavljamo oskrbo z javnimi dobrinami. Mislim, da je to nov način gledanja na neposredna plačila z novimi utemelitvami, kar je vsekakor dobrodošlo. Kmetovalcem moramo zagotoviti minimalne prihodke, ravno tako pa jih moramo spodbujati, da eh, ponujajo javno dobro javne storitve. Potem je tu še vaš predlog o reviziji kriterijev za porazdelitev. To bomo storili, preučili bomo kriterije in zagotovili, da obstaja pravičnost med različnimi kategorijami kmetov, različnimi državami, različnimi regijami. In tukaj bomo upoštevali tudi zelo specifične razmere eh, kmetovalcev v eh, slabše razvitih regijah, regijah z omejenimi možnostmi. Kot je povedal gospod Lajen, moramo. Eh, preusmeriti SKP proti trgu. To je tisto, na kar se moramo osredotočiti. Poskrbeti moramo, da se kmetovalci ne soočajo s kaotičnim trgom. In z tega vidika je to osredotočanje na trg posem združljivo eh, z izboljšanjem naših mehanizmov za upravljanje trga, ravno zato, da bomo poskrbeli za to, da trg deluje tako, kot mora. In pa da poskrbimo tudi, da to ne bo negativno vplivalo na naše cilje torej, da bomo uspeli ohraniti kmetijstvo po vsej Evropi. Eh, naše kmetijstvo je zelo raznoliko in to raznoliko želimo ohraniti. Sedaj pa, če mi dovolite, bi nakratko pokomentiral predloge sprememb, ki so bili vloženi k temu poročilu. Eh, torej, nekaj komentarjev v zvezi s tem. Kar zadeva proizvodnjo hrane, Zdi se mi, da je to pomemben cilj skupne kmetijske politike. Govorimo o proizvodnji hrane, ki se plačuje neposredno z trga. Poleg tega pa moramo tukaj upoštevati tudi javno dobro, ki ga trg kot tak nujno ne plačuje. Zato mora obstajati nekakšen eh, javni ali državni finančni prispevek. Ko torej govorimo o proizvodnji kmetovalcev, moramo tukaj upoštevati dva vidika. Proizvodnjo hrane in proizvodnjo javnega dobrega določene vidike nagrajuje trg, drugih pa trg ne nagrajuje in ravno tam potrebujemo eh, nekaj dodatnih sredstev iz javnih proračunov. Kar zadeva strukturiranje naše kmetijske politike, mislim, da sem o tem že večkrat govoril v preteklosti. Zdi se mi, da v SKP potrebujemo dva stebra, zato da bomo zagotovili večjo jasnost pri doseganju ciljev, pa tudi zato, da bomo lahko bolj učinkovito uporabljali instrumente. Instrumente imamo na voljo, to so instrumenti, ki se uporabljajo vsako leto, pa tudi rezultate lahko merimo na letni osnovi. Imamo pa poleg tega tudi druge ukrepe, ki se uporabljajo na večletni ravni. Tukaj potrebujemo večletno načrtovanje, zato da lahko dosežemo rezultate. Tukaj so namreč potrebna daljša obdobja. Poskrbeti moramo, da bomo bolje upravljali z viri, ki so na voljo v okviru SKP in zato potrebujemo dva stebra. Oba stebra se morata dopolnjevati, oba stebra morata imeti jasno opredeljene cilje, ravno tako pa moramo poskrbeti tudi, da se bodo ukrepi v obeh stebrih izvajali, kot je potrebno. Potem, kar zadeva pogojevanje. Zdi se mi, da je tu igralo zelo pomembno pozitivno vlogo, kar zadeva neposredna plačila do sedaj. Pogojevanje je na nek način izhodišče za eh, tista javne dobrine, ki jih nagrajujemo iz javnih sredstev. Seveda lahko eh, pogoje eh, poenostavimo, poskrbimo, da bo vsebina bolj enostavno razumljiva kmetovalcem in pa tudi organom na lokalni ravni, ampak eh, sami pogoji, ki so povezani z neposrednimi plačili, mislim, da predstavljajo dobro izhodišče in namogočajo oblikovanje drugih ukrepov, ko gre za javne dobrine. Potem, če preidem na tržne ukrepe. Kot sem že dejal, osredotočamo se na trg, potrebujemo tvrstno težišče, poleg tega pa potrebujemo nekakšno varnostno mrežo. In tukaj sta predvidena dva nova ukrepa, ki nam bosta omogočila, da bomo zagotovili eh, določeno stabilnost prihodkov, ki jih ustvarja trg. Eh, majhne, srednje velike kmetije, eh, strinjam se, da jih moramo spodbujati, da se bodo bolje odrezale. Eh, vendar pa moramo poskrbeti tudi za to, da bodo to vrstne kmetije lahko v, v svojih pogojih, eh, v svojih okoliščinah napredovale, delujejo v specifičnih pogojih, to je potrebno upoštevati. Eh, potrebno je prestrukturiranje, ki bo usklajeno z eh, tržnim pristopom, vendar ne moremo imeti enotnega sistema za vse to vrstne kmetije. To so torej moji komentarji, gospe in gospodje. Zdaj bom pozorno prisluhnil vašim komentarjem in pripombam. In gospod Lajen, naj tako vam kot drugim spoštovanim poslancem in poslankam zagotovim, da bomo zelo podrobno preučili poročilo, o katerem bo glasoval parlament. In eh, v prihodnjih mesecih bomo veliko delali na zakonodajnih predlogih komisije. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dajem besedo za eno minuto gospodu Lavi, ki bo govoril v imenu odbora za proračun. Gospod predsedujoči, gospod komisar, mislim, da je poročilo Lajen jasno opredelilo celo vrsto ciljev za skupno kmetijsko politiko, ki so bistveno širše zasnovani kot v preteklosti in ki so tudi usklajeni s strategijo za leto 2020 Evropske unije. Ta kmetijska politika, kot je jasno razvidna iz poročila, mora ostati na ravni skupnosti. Torej, moramo zaustaviti vse tiste, ki Eh, želijo vesti nacionalne podpore ali renacionalizacijo SKP. Eh, pojavila se je zahteva po zadostnih eh, virih, ki morajo biti usklajeni z cilji, ki so više zastavljeni kot v preteklosti. Moramo namreč nagrajevati javne dobrine, ki jih ne nagrajuje trg. Torej, sredstva namenjena novi SKP morajo biti usklajena s politiko, kakršno nameravamo oblikovati. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu posameznih poslanskih skupin. Najprej za minuto in pol v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Danta. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek naj se zahvalim. Georgeu Lajnu. Ravno tako pa bi se želel tudi zahvaliti ekipi poročevalcev v Senci, ki je zelo dobro sodelovala s poročevalcem glede njegovega poročila. Poročilo izpolnjuje določene cilje, ki smo si jih zastavili v Evropski ljudski stranki. Eh, priča smo bili finančni, gospodarski in tudi kmetijski krizi v zadnjih letih in liberalizacija ni vedno odgovor na vse. Kmetijstvo mora zagotavljati varno skrbo s hrano za vseh preko 500 milijonov evropskih državljanov, vendar pa moramo zagotoviti tudi, da bomo konkurenčni na trgu. Če si pogledamo, kakšne Eh, rešitve smo oblikovali, vidimo, da smo, se, da smo v zadnjih desetletjih zelo napredovali, vendar se moramo razvijati še naprej in tudi kmetijski instrumenti se morajo razvijati naprej. Če želimo izpolniti zahteve družbe, ki jih postavljamo, kar zadeva kmetijstvo, potem mora drugi stebr poskrbeti tudi za financiranje eh, agroindustrije, zato da bomo upoštevali nove pogoje. Politika mora biti pravična tako do posameznih regij kot do kmetovalcev. Ponovno moramo dati upanje milijonom kmetovalcev po Evropi in eh, narediti moramo nekaj, da bomo poskrbeli, da tistih 4,5 milijonov eh, kmetovacov, ki so stari od 60 let, ne bodo zaustavili kmetijske proizvodnje v Evropi. Najlepša hvala, gospod Dantan. Zdaj pa za socialiste, gospod Ležničak. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje razprave, ki smo jih imeli v zadnjem mesecu v Evropskem parlamentu, jasno kažejo na to, da so potrebne spremembe skupne kmetijske politike. Nihče ne dvomi o tem, da mora ta nova politika poskrbeti za varno oskrbo, zdravo prehrano in da mora zagotavljati tudi biotsko raznovrstnost in ohranjanje narave. Ta politika naj bi upoštevala tudi socialne pogoje, ustvarjala naj bi delovna mesta in spodbujala mlade in ženske v kmetijstvo. Kmetovalcem moramo zagoviti ustrezne prihodke, kar bo nagrada za njihovo težko delo in za zagotavljanje javnega dobrega. Predlogi sprememb, ki so jih uložile različne poslanske skupine, Eh, tudi morajo biti upoštevani. Pred nami so pomembne odločitve za to, da bo denar, ki ga bomo temu namenili v prihodnje, koristil eh, tako proizvajalcem kot potrošnikom. Za zaključek pa se, se zahvaljujem gospodu Lajnu za dobro sodelovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa za eno minuto gospa Paulsen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Gospod Lajen je predstavil poročilo, v katerem govorimo o nekaterih kratkih korakih v prihodnost. Čeprav so pa majhni, so zelo pomembni, kajti govorimo o tem, kako bomo spremenili našo kmetijsko politiko. Pri tem seveda potrebujemo skupno kmetijsko politiko. To je jasno. Eh, to politiko potrebujemo, zato ni prav, da govorimo o renacionalizaciji. Bodimo jasni glede tega. Prav tako moramo priznati, da govorimo o sodobnem času, novem času, kjer se pojavljajo zelo zapletena vprašanja, na katere iščemo odgovore. Naša obveznost je, da te teme tudi rešimo. Govorimo o milijardah ljudi, ki jih je treba nahraniti. Poleg tega pa imamo seveda pred sabo velike izzive, ko gre za podnebno vprašanje in tudi, ko gre za naravne vire, eh, recikliranje teh virov in tudi, ko gre za cikl narave. Kmetijska politika ni le okoljski vidik. To, ko govorimo o kmetijstvu, ko govorimo o gozdarstvu, vemo, da eh, imata ta dva sektorja ena od glavnih rešitev za največje izzive, s katerimi se soočamo. Najlepša hvala, gospa Polsen. Zdaj pa za skupino zelenih za dve minuti, gospod Hojzling. Herr Präsident. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Tudi jaz se najprej zahvaljujem Đorđu Lajnu za poročilo, dobro smo sodelovali eh, kot poročevalci in mislim, da smo našli zelo dober kompromis. Eh, stojimo za osebino tega kompromisa in pomembno je, da Evropski parlament tukaj govori z močnim glasom na te točke ki da si želimo nadaljne skupne kmetijske politike in da bo ta močna. Seveda pa je pri kompromisih vedno tako, da ne upoštevamo vedno vseh vidika vseh točk, vseh nas. To, kar pa se mi zdi pomembno in kar povdarjen je, da smo dobili bolj zeleno SKP in ne le samo z vidika obnovljive energije, temveč tudi zeleno z vidike bolj zeleno usmerjene skupne kmetijske politike in da konkurenca ne, tukaj ne pomeni le konkurence na svetovnem trgu, temveč da tu upoštevamo tudi položaj na evropskem kmetijskem področju. To smo sedaj postavili v spredje. To pomeni, da se ne podvra, podvržamo le eh, pravilom svetovne trgovinske organizacije, temveč da eh, dejansko želimo razvijati evropsko skupno kmetijsko politiko. Direktna plačila iz prvega stebra seveda gredo v smeri trajnostne oskrbe s hrano, pomembno pa je tudi, da potrebujemo močen drugi stebr za razvoj podeželja in da so v spredju tudi delovna celja. To, kar pa se nam ne zdi prav, je, da bi eh, zasledovali še naprej eh, izvozne subvencije, to še naprej zavračamo in tudi Eh, sami smo v primerjavi z drugimi bolj kritični do te SKP, torej želimo si kmetijske politike, ki se bo odvračala od industrializacije, od nadaljne koncentracije, od tržne politike, ki je usmerjena samo v konkurenco, temveč želimo vzpostaviti uh, vidike prihodnosti, takšno kmetijsko politiko si želimo, ki se bo osredotočala na ohranjanje podeželja, na zagotavljanje uh, hrane, ki bo varovala um, vode in ki se bo borila proti podnebnim spremembam in ne nazadnje, ki bo tudi zagotavljala delovni, delovna mesta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu konzervativcev EKR za eno minuto gospod Nikolson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, s tem poročilom lahko parlament predstavi svoje vidike pred komisijo, predlažamo predloge za prihodnost SKP do konca tega leta. Moja skupina bo glasovala za to poročilo, vendar pa bi želel jasno povedati, da nekateri deli tega poročila ni takš, niso takšni, ki, uh, s katerimi bi se lahko strinjali. Vendar pa vseeno je to poročilo bistveno za nadaljni razvoj SKP. Kar zadeva ravnotežje, mislim, da je to dobro izhodična točka za prihodno razpravo o tej temi, ki kaže, da ta odbor lahko deluje skupaj. Kot parlament imamo veliko odgovornost, da zagotivamo, da bo nova SKP zagotovila, da bo kmetijska politika konkurenčna in da bo lahko preživela v prihodnje. SKP je bila priča številnim spremembam in zagotoviti moramo, da bo izpolnjevala svoj namen v 21. stoletju. Zapomniti se moramo, da SKP ni namenjena le kmetom, temveč da zagotavlja tudi varno in uh, trajnostno hrano, ima tudi določene okoljske vidike in če želimo izpolniti vse te vidike, moramo to eh, skupno kmetijsko politiko vsaj ohranjati. Zahvaljujem se poročevalcu za zelo dobro poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa za GUE NGL, za eno minuto gospod Ferreira. Ja, hvala lepa. Tudi jaz želim uh, izraziti hvalo in čestitke svojemu našemu poročevalcu. V preteklosti je bilo veliko nepravičnosti pri razdeljevanju pomoči med državami, med proizvajalci, ureditev s kvotami in z. Uh, proizvodnimi pravicami in tržni um, argumenti oziroma instrumenti so prav tako prispevali k temu. V svetovni trgovinski organizaciji smo žrtovali uh, eh, kmetijsko politiko za druge interese, uh, majhna podjetja, majhne kmetije so vedno trpele zaradi teh uh, ukrepov, deloma se je proizvajalo manj, čeprav obstaja večja potreba po živilih. Seveda, uh, mora biti neodvisnost oskrbe s hrano v Evropi naša prednostna naloga in kmetom moramo podpirati v njihovi proizvodni in jim zagotavljati ustrezen prihodek, kajti oni tudi ščitijo okolje. Pri tem pa moramo vedno imeti pred očmi tudi specifičnosti posameznih regij Evrope. Pomoči pa moramo zasnovati tako, da bodo odpravljali neravnovesja in neenakopravnost med državami in med proizvajalci kmeti morajo imeti tak prihodek, ki jim bo omogočal, da ostajajo na svojih kmetijah in da nadaljujejo s svojim delom. Hvala lepa. Sedaj pa za EFD gospod Fontana, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi čestitev gospodu Lajnu za upravljeno delo. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu in tudi predsedujočemu odboru za kmetijstvo. Čestitam tudi komisarju Čolosu, ki je zagotovil, da je sodelovanje med odborom za kmetijstvo in komisijo dobro in upam, da se bo tudi v prihodnje komisija držala zakonodajnih postopkov in da bo še posebej pozorna na vprašanja potrošnikov in kmetov glede na krize, s katerimi se ti ljudje soočajo. Prihajam iz uh, regije Veneto in imamo 155 majhnih kmetij v moji regiji. Vendar ta ne zagotavljajo samo dobro kakovostnih uh, proizvodov, temveč dejansko zagotavljajo tudi ohranjanje krajine. To je vidik, ki ga moramo dejansko imeti pred očmi. Če želijo kmeti nadaljevati s svojimi dejavnosti, jih moramo zaščititi pred nestanovitimi cenami. Prav tako jim moramo še naprej zagotavljati neposredno pomoč. To je zelo pomembno v sklopu drugega stebra SKP. Treba ohraniti politiko podeželja, kajti s tem pomagamo pri razvoju raznolikega kmetovanja. Spoštovati moramo tudi visoko kakovostne standarde na konkurenčnem trgu. Naši kmeti prav tako uh, želijo biti izpostavljeni manj birokraciji. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Fontana. Sedaj pa bomo to skupino govornikov zaključili s prispevkom gospe Dajen Doc za samostojne poslance. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi izkoristila to priložnost in se zahvalila poročevalcu za to poročilo. Uh, Lepo je bilo, da nas je poročevalec poslušal in veliko je potoval tudi po državah članicah in vse to je vidno v tem poročilu. Prihodnost kmetovanja in SKP mora zagotoviti kmetom varen dohodek. Plačila v stebru 1 še morajo naprej omogočati neposredna plačila za kmete, tako da bodo imeli neke vrste gotovo z vidika. Eh, prihodkov. To pomeni, da mora proračun SKP ostati vsaj na enaki ravni ali pa še bolje bi bilo, če bi ga povečali, tako da bi upoštevali tudi širjenje Evropske unije. Nestanovitnost na trgih je bila škodljiva za našo industrijo, vendar pa moramo ohraniti varnostne mreže, da bi zagotavljali stabilnost in tudi dobičkonosnost. Razporeditev sredstev SKP mora upoštevati tudi stroške proizvodnje v državah članicah opredelitev poštenosti je treba ponovno preučiti uh, in to mora storiti komisija. Po, po, plačila na površilo, ki bi imela za posledica to, da bi uh, kmeti na Irskem dobili manj uh, notnih plačil, bi bila zelo škodljiva za naše kmete, ki so že daj že na, um, na robo preživetja. To vrstna plačila ne bi odražala njihovega dela, niti ne finančnih obremenitev, s katerimi se spoprijemajo. Tako da moramo tukaj upoštevati tudi variacije med regijami in to je treba tudi vključiti v prihodno SKP po letu 2013. Hvala lepa. S tem pa prehajamo na govornike, ki bodo govorili v lasnem imenu. Najprej gospod 10 minuto in pol. Dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod poročevalec, kolegice in kolegi. Danes imamo zelo pomembno razpravo o poročilu Lajan in najprej se resnično, iskreno zahvaljujem kolegi, Lajonu za pripravljenost na sklepanje kompromisov. To je razvidno iz tega poročila in mislim, da smo med političnimi skupinami prišli do zelo dobrega kompromisa in upamo, da bomo tako dobili tudi veliko večino pri glasovanju. Skupna kmetijska politika v Evropi je bila in še ostaja ena najpomembnejših stebrov procesa evropske združevanje. V tem poročilu opisujemo posledice skupne kmetijske politike po letu 2013. Evropsko kmetijstvo proizvaja visokokakovostne kmetijstvo, eh, visokokakovostne proizvode, ohranja delovna mesta, ohranja našo kulturno krajino in s tem tudi biotsko raznovrstnost. Prav tako um, pris, lahko prispeva k obnovljivim um, energijam in k zmanjševanju rabe fosilnih goriv tudi v prihodnje bo torej SKP zelo pomembna, zato pa iščemo koncept za poleto 2013, ki nam bo omogočil, da bo SKP spolnevala vse številne politike. Zahvaljujem se komisarju Čolusu, da je zelo jasno povedal, da bosta še naprej ostajala dva stebra, to naša politična skupina podpira. Prvi stebr je neka vrsta izravnalna schema za naloge, ki jo upravljajo evropske neka kmetijska politika v Evropi. Po drugi strani pa si želimo torej katalog ukrepov za 27 držav članic, da bi lahko kmeti še prejemali dodatna sredstva in naprej izpolnevali svoje naloge. Evropska ljudska stranka bo temu poročilu v večini eh, pritrdila. Hvala lepa. Naslednji govornik pa je gospod Kapolas Santo za eno minuto. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Socialisti smo zelo zadovoljni s tem poročilom, kajti naši predlogi so vključeni v to poročilo. 90 odstotkov naših predlogov sprememb je torej bilo upoštevanih in dejansko se lahko izrazimo za 49 predlogov sprememb od vseh, o katerih bomo danes glasovali. Poročevalec je zelo jasno pokazal, da moramo ohraniti značaj, skupnostni značaj SKP in da moramo za to dati na razpolago tudi ustrezen proračun. Kmeti še naprej potrebujejo pomoč, Potrebni so nova merila, še zlasti na področju okolja, oziroma ta merila smo že uvedli in s tem upamo, da bomo prišli do pravičnejše razporeditve pomoči kmetov. To so številni kolegi že omenili. Ureditev trgov in tudi spopremanje s krizami je del ustrezne politike. Podpora kmetov je upravičena, saj kmeti izvajajo storitve tudi za širšo javnost, eh, za katere predtem niso prejemali plačil. Komisija bo novembra torej predložila sporočilo in v njem bodo gotovo odraženi tudi naši pomisleki in skrbi, kajti komisar je že naznanil, da to poročilo gleda pozitivno. Še enkrat se zahvaljujem kolegi Lajnu za njegovo izvrstno delo. In uh, dejansko smo s tem lahko videli, kako dobro delo lahko opravi Evropski parlament pri tako pomembnih dosjejih. Vedno imamo veliko odgovornost. Sedaj pa za eno minuto, gospod Reimers. Um, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Zahvaljujem se našemu poročevalcu za dobro sodelovanje in za to, da je izpostavil pomembne vidike prihodnosti SKP po letu 2013 pri, pričojoče poročilo torej priča o novem razvoju SKP, ne pa, novem, eh, ne pa na nekem preteklem razvoju. Glavni vidik tukaj je še vedno proizvajanje hrane za naše državljane. Uh, Javne dobrine so vedno bolj popraševane, Javn, eh, prebivalstvo na svetu raste, naravnih virov je vse manj in zato je te naloge težko izpolnjevati. Kmeti morajo proizvajati vse več z vse manj sredstvi. Brez večje učinkovitosti to ni mogoče. Evropski parlament, komisija in tudi svet so odgovorni za to, da se ustvarijo ustrezni ukvirni pogoji. Če želimo v Evropi še naprej imeti zdravo in uh, raznoliko kmetijstvo, moramo biti pozorni na potrebe kmetov, torej imeti čim manj birokracije in jim opustiti tudi čim več podjetniške svobode, tako da si lahko tudi sami zajamčijo ustrezen prihodek. Hvala lepa um minut. Hvala lepa, gospa Reimer, za to zdaj pa za eno minuto. Gospod Smith, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bom čestital škotskemu kolegu Georgeu Lyonu za zelo trdno poročilo. V tem poročilu je veliko, s čimer smo lahko zadovoljni, tako da se tudi sam oglašam v istem uh, smislu kot prejšnji kolegi. Uh, Torej, um, prvi namen skupne kmetijske politike je proizvodnja hrane. Vse ostalo je veliko vredno in tudi želeno, ampak jasno nam mora biti v glavah, da je uh, varnost hrane e, sestavni del evropske varnosti sveta in prvi element SKP in da je to treba tudi plačevati. Še posebej bi se navezal na komentarje gospoda Levija, Levije o glede proračuna. Uh, morda je mogoče stereotipsko za škote, da se tako sredotočajo na proračun, ampak če ne bomo imeli dovolj finančnih sredstev za to politiko, potem je vse skupaj brez smisla. In resnično bi bil hvaležen, če bi naš komisar lahko povedal, kako bo lahko obranil ta proračun. Ne le zato, ker nekatere države članice, vključno s Britanijo, hočejo končati neposredna oziroma prenehati plačevati neposredna plačila kmetov. Vendar pa eh, proračun potrebujemo za izvedljivo SKP in eh, ta, to poročilo je dobra podlaga za nadaljno razpravo. Hvala lepa, gospod Smet. Zdaj pa prav tako za eno minuto, gospod Vojčehovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi lahko izrazil svoje občudovanje gospoda Lajona. To poročilo vsebuje vizijo najpomembnejših izzivov, ki stojijo pred skupno kmetijsko politiko. Imamo problem, da je raven pomoči treba izravnati. In to je zelo težek problem. Če si pogledamo, kako so se, takšne so sedaj pomoči, vidimo, da so razlike med državami zelo velike. Imamo države, kjer kmeti dobijo 500 evrov na hektar, druge države članice pa so take, da imajo kmeti le 100 evrov na hektar. To je problem, ki ga je treba rešiti. Dolgoročno to vrstnih razlik ne smemo ohranjati. Zahvaljujem se tudi gospodu Smetu, ki je obenil problem proračuna in tega problema ne bomo rešili brez večjega proračuna. To je seveda nemogoče. Um, In le tako se lahko navežemo na svobodo eh, in moto francoske eh, revolucije. Eh, svobodo nimamo težave, ampak potrebujemo več bratstva in čestitam kolegom iz starih držav članic, da si prizadevajo za več bratstva med našimi državami članicami. Najlepša hvala. Sedaj pa gospode Brun, za eno minuto. Tudi sama pozdravljam to pomembno poročilo pri čemer sem nekoliko razočarana, da ne predlaga vizije za SKP, ki bi uh, naredila konec begu s kmeti in ki bi zagotovila dober prihodek za kmete, da pa izvajajo storitve, ki jih družba potrebuje. Potrebujemo SKP, ki bo zagotavljala visoko kakovostno in zdravo hrano. Uh, ki bo skrbela za tla, za, za vodo in ki bo ohranjala biotsko raznolikost, ki bo zagotavljala skup, um, delovna mesta na podeželju in ki bo ukrepila naš boj proti podnebnim spremembam. SKP je treba reformirati. Uh, tako, da bo pomagala tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Trenutno največ sredstev gre največjim proizvajalcem in največjim lastnikom zemlje. Prav tako pa moramo imeti tudi ustrezen proračun za SKP. Zahvaljujem se gospodu Lajnu za njegovo poročilo. Hvala lepa, gospod Debrun. Sedaj pa za eno minuto, gospod Skota. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod Lajen, kolegi in kolegice, gospod komisar. V trenutnem kontekstu potrebujejo kmetije močno podporo za inovacije in napredek. Kmetovanje je treba razvijati kmet postaja podjetnik in eh, spodbuja gospodarski razvoj. Mislim, da je zelo pomembno, da storimo nekaj za to zemljo, ki jo imamo in da spostavimo sisteme, ki bodo povezovali eh, proizvodnjo na kmetijah s prodajo. Te sisteme lahko potem razširimo po vsej Evropski uniji. Mislim, da bi komisija morala podpreti uh, vzpostavitev kmetijskih zadrug, tako da bi zmanjšali proizvodne stroške in da bi bili bolj konkurenčni. Komisija mora predvideti tudi ustrezen proračun za te cilje. Financiranje SKP moramo povezati z rezultati, tako da bi se izognili špekulacijam. V obdobju krize želijo veliko mladih se posvetiti kmetijstvo, vendar pa so tukaj potem um, zoprstavljeni številnim oviram. Zelo težko je tudi voditi SKP. Uh, Eh, mladi morajo zelo veliko časa trajati, da bi čakati, da bi podedovali zemljo. Zaradi tega jim je težko razviti njihov potencial. Mislim, da bi morala komisija tukaj zauzeti drugačen, bolj prožen eh, pristop do teh mladih kmetov in sprožiti moramo politiko obveščanja, eh, začenši s šolami in univerzami. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol gospod Nikolesko domnule președinte domnule comisar mă alătur gospod predsedujoči gospod komisar tudi sam se pridružujem kolegom ki poudarjajo kako dobro je to poročilo prav tako pa bi poudaril eh, kako pomemben konsenz smo dosegli v odboru za kmetijstvo na tem področju to poročilo je zelo ambiciozno kajti išče rešitve na izzive tega trenutka hkrati je to poročilo uravnoteženo in se skuša odzvati na potrebe ki jih imajo nove države članice da bi lahko tudi imeli od koristi SKP. Vstrajam pri eh, tistih členih, ki se nanašajo na arhitekturo SKP. SKP je treba utemeliti na, oziroma mora ustrajati na dveh stebrih, kajti če bi ta dva stebra porušili, bi to pomenilo, da bi SKP postala politika, ki se ne bi mogla odzivati na konkurenčnost. Odprava stebra za razvoj podeželja bi pomenila, da nove države članice ne bi mogle razvijati tega novega dela kmetista. Hkrati pa je zelo pomembno, da imamo proračun, ki bo vsaj enakovreden trenutnemu. Nove države članice morajo spoštovati visoke standarde kakovosti, kar se odraža potem v kakovosti hrane, ki jo porabljamo na eh, ravni Evropske unije. Če pa želimo vzdrževati te standarde, eh, standarde je treba kmete podpirati. Dobro zgrajena in financirana SKP pomeni dobro in varno hrano za evropejce. Glasovali bomo za to poročilo, ampak s tem bomo tudi v parlamentu dali močan signal komisiji in svetu, kakšen je naš, eh, kakšne je naše stališče eh, kot zastopnikov eh, evropske državljanov. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospode Kastra. signor presidente signor komisar onorevoli kolegi gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi v prihodnjih letih so izzivi ki bodo izzivi ki spremljajo skp ogromni treba bo zagotoviti potrebo po hrani ohranjati naravne vire na trajnostni način povečati tudi uh, raven um, ekosistemskih storitev in vse to bo treba storiti hkrati. Zagotavljati je treba javne dobrine in to pomeni, da bo imelo kmetijstvo nov pom, uh, strateški pomen. SKP za prihodnost pomeni, da moramo imeti pred očmi izzive, ki uh, so pred našo družbo. In vloga SKP bo bistvena pri odzivanju na to, kar je že zdaj uh, izredne razmere. Uh, torej moramo prezvajati več in onosnaževati manj. To je ključni izziv, uh, s katerim se bo spoprijemalo evropsko kmetijstvo v prihodnih letih. Uh, um, predsedujem odboru za kmetijstvo in naš odbor je dejansko pravil na tem področju ogromno dela. Gospod Lajno in ostali predstavniki drugih političnih skupin so zelo dobro organizirali to delo v obliki poročila, ki ga imamo danes pred sabo. Mislimo, da bo to priporočilo oziroma da bo to poročilo prispevalo k opredeljevanju oblike SKP za prihodnost in da bo dalo jasna navodila komisiji glede prihodnosti SKP po letu 2013. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto gospod Arbord. Hvala lepa. Predsedujoči, tudi sam se zahvaljujem kolegu Georgeu Lajnu za odlično poročilo. Skupna kmetijska politika se sooča z številnimi izzivi in pomembno je, da Evropska unija ohrani močno SKP, ki bo pomagala skupnostim, kmetijstvom in pa družbi in bo zagotovila varno oskrbo s prehranom. Potrebno je zagotoviti tudi potrebno financiranje in zato mora to ostati del skupne evropske politike. V preteklosti je kmetijska politika prispevala k boljšem življenju kmetovalcev in za varno preskrbo za prehrano, za smiselne cene in tako naprej. Eh, prav tako se borijo za ohranitev okolja, za boj proti podnebnim eh, spremembam in podpirajo družine kmetovalcev. Eh, zato moramo to kmetijsko politiko močno podpreti in to pomeni tudi, pomem, pomeni tudi ustrezen delež v proračunu. Evropska kmetijska politika bi morala podpirati kmetovalce pri proizvodni kakovostne uh, prehrane in ne sme jih obremenjevati z prehudimi administrativnimi bremeni. Evropska unija mora zagotoviti, da, tudi, da bo tudi uvožena hrana proizvedena po enakih standardih, kot veljajo v Evropski uniji. Na ta način bomo zagotovili zdravje in pa trajnost evropske kmetijske politike. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fajmon. Spoštovani gospe in gospodje, največja nepravičnost trenutne SKP je, je ta, da so subvencije razdeljene na nepravičen način med starimi in pa novimi članicami. Letos kmetovalci v novih državah članicah v torej državah, ki so vstopile leta 2007, eh, samo s sedem, 70 eh, odstotkov tega, kar dobijo stare države članice, Romuni in Bolgari dobijo samo 40 odstotkov. Predtem pa vsi delujejo na skupnem notranjem trgu Evropske unije. Pripričan sem, da je potrebno to nepravično porazdelitev, kar se da hitro odpraviti. Vsi morajo dobiti enake pogoje. Zato podpiram predlog spremembe 6, ki se zauzema ravno za omenjeni cilj. Upam, da bodo tudi kolegi to podprli. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto. Gospod Trianta Filides. Um, spoštovani kolegi, SKP je bila ustvarjena zato, da bi zagotovili varnost uh, oskrbe s prehrano v Evropski uniji. 70 odstotkov Evropske unije um, proračuna je bilo včasih namenjeno kmetis, eh, kmetijstvu, sedaj pa so izdatki znašajo približno 33 ali 30 odstotkov proračuna. Reforma SKP gre Eh, z roko v roki tudi za konkurenčno politiko. Tukaj gre za velike izzive, eh, tudi v luči krize. In eh, dogaja se, da se kmetovalcem sedaj črta določene zneske. Potrebujemo takšen model, ki bo v skladu z okoljem, z bojem proti podnebnim spremembam in proti emisijam CO2. Ne smemo pozabiti na to, da podnebne spremembe in pa emisije, eh, da so eh, te pojave zakrivili tudi eh, agrokemični modeli v kmetijstvu. To je potrebno spremeniti, kajti to krši biotsko raznovrstnost in pa naše okolje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Enjo. Predsedujoči, Um, tukaj sem kot delujoči kmetovalec. Uh, prihodnost SKP mora biti praktična in mora biti tudi takšna, da si bomo lahko privoščili. Mi govorimo uh, nobenih imen, nobenih vaj. Mi smo glasovali v odboru za kmetijstvo za to poročilo. Kaj ti Eh, če se bomo preveč navduševali nad drugim stebrom, bo to zneske um, oddaljilo od kmetijstva. Um, kmetovalci morajo zaradi vedno večjih zahtev uporabljati tudi več eh, goril, potrebno je uničevati zemljo in tako naprej. Tudi potalnica je vedno bolj onesnažena, samo zato, da bi zadovoljili EU. Eh, morda bi lahko eh, spremenili tudi prehrano živine za to, da bi zmanjšali emisije CO2. Eh, torej vse to je potrebno upoštevati pri tej reformi SKP. Hvala lepa, sedaj pa Ester Eranc. Hvala lepa. V naslednjih nekaj mesecih bomo razpravljali o reformi SKP in eh, pomembno je, da dosežemo dober dogovor vsega. Eh, to nam ni uspelo v času španskega predsedstva, ampak eh, razprave se bodo nadaljevale tako, da se bodo države članice zavezale močni SKP in da bo temu namenjeno tudi dovolj eh, denarja iz proračuna. Ne vem, kaj se je zgodilo leta 2005, tam je prišlo do zmanjševanja sredstev za kmetijstvo. Eh, in sedaj preučujemo uh, možnost preživetja sektorja, ki proizvaja pomembne dobrine, ki skrbi tudi za okolje, se boji proti podnebnim spremembam. V preteklosti smo videli tudi, kakšne probleme povzroča pomankanje hrane in zato je nujno, da zagotovimo varno skrbo s prehrano. To mora biti glavni cilj naslednje reforme. Um, In prav tako moramo še vedno omogočati tudi uvoze, hkrati pa se boriti tudi proti podnebnim spremembam. Hvala lepa, gospa Heranc. Držali ste se časa za govor, ampak bili ste izredno hitri in težko vam je bilo slediti. In enako velja za vse tiste, ki bodo še spregovorili. Pomembno je, da vam lahko tolmači sledijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lefol. Hvala, predsedujoči. Ob tej priložnosti bi želel čestitati komisiji, želel bi čestitati tudi gospodu Lajnu za poročilo. E, kaj je tukaj na kocki? Upoštevati moramo, da e, so kmetijstvo, podnebne spremembe, eh, varnost oskrbe s prehrano, ehm, vse izzivi, s katerimi se soočamo v skupnosti. Moramo ohraniti takšen proračun, ki bo lahko tudi nam omogočil, da se soočamo s temi izzivi. Potem se moramo posvetiti tudi eh, varni oskrbi s prehrano. Moramo zagostoviti takšno hrano in pa toliko, kot to zahteva naša družba. Potem je nujno tudi to, da smo konkurenčni na trgih. Na to vse se moramo osredotočiti in eh, vse skupaj, pri vsem skupaj narediti še koraka dlje. Če se ogledamo prvi in drugi steber, nekateri branijo to strukturo, ampak ne na zadnje v okviru naših razprav o proračunu, če bi vse prenesli v drugi steber, ki je sofinanciran, bi prišlo do nekaterih protislovnih uh, do nekaterih protislovi. Ehm, to eh, pravim danes, ker razpravljamo o tem, ampak eh, še bolj preprosta ideja. SKP je bila zastavljena od začetka Evropske skupnosti, sedaj smo v Evropski uniji in ehm, govornik je prekinjen. Sedaj pa za eno minuto gospod Ashworth. Uh, Predsedujoči, komisar, v tem hitro spreminjajočem se svetu je bistvenega pomena, da SKP uh, eh, ostane takšna, da bo se lahko tudi pri, eh, soočala z prihodnjimi izzivi, ne samo z uh, Um, preteklimi. Zato se mora tudi ta politika spreminjati. Soočamo se z nestanovitostjo eh, trgov, z podnebnimi spremembami, z, um, varn, z problemom varne oskrbe s prehrano eh, in eh, vse to vodi do tega, da moramo razumeti, da je pomembno ustvariti dinamičen kmetijski sektor, če se želimo soočati s temi izzivi. Zato mora biti SKP bolj enostavna, bolj transparentna in bolj pravična. In ne na zadnje, gospod predsedujoči, mora poskrbeti, da bo denar imel tudi vrednost. Vse države članice, vsi sektori se soočajo z um, težkimi gospodarskimi časi in biti moramo realistični pri, našimi, pri naših pričakovanjih tudi v smislu proračuna. Um, denar, ki je namenjen kmetijstvu, mora biti porabljen učinkovito. Uh, gospod predsedujoči, poročevalec je upravil odlično delo, čestitam mu in z veseljem bom poročilo podporil. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospod Bafton. Hvala, predsedujoči. Prihodnost eh, SKP bo morala vse bolj upoštevati tudi izzive na področju podnebnih sprememb. V Walesu bo Eh, se bomo osredotočili na cilje na področju podnebnih sprememb in pa sekvestracije oglika. Ehm, Zauzemali se bomo za ohranitev čiste vode, za, borili se bomo proti deforestaciji in tako naprej. Zato je pomenilo, da ne žrtvujemo eh, prvega stebra, zato da bi spodbujali samo cilje iz drugega stebra. Eh, enotna plačila so bistvenega pomena za številne kmetovalce. Če bodo kmetovalci nezadovoljni z dogovori, potem jim bomo ponudili razumne alternative. Ali to, ali pa jih bomo kaznovali, ker ne bojo se prilagodili novim schemam. Wales ima močno kmetijsko zgodovino in eh, številni prebivalci so odvisni od kmetijstva. Trenutne reforme se osredotočajo predvsem na podnebne spremembe in to bi lahko ogrozilo tradicionalno kmetijstvo in pa s tem tudi gospodarski razvoj. Hvala lepa. Sedaj pa. Irače Garcia, ki je zadnja govornica v tem krogu. Hvala lepa. Že leta si SKP prizadeva, da bi se prilagodila. Sedaj eh, se ogledujemo postopek reform. Um, poročilo Lajen govori o kmetijstvu kot o strateškem sektorju in lahko nam pomaga izvajati novo strategijo za leto 2020. Zato potrebujemo močno SKP po letu 2013, upoštevati moramo posebnosti naših regij, prav tako pa moramo ohraniti nek skupen značaj. Um, imamo problem nestanovitnosti naših trgov in zato moramo zagotoviti, da bo Evropska zaveza prevzela pametne zaveze na mednarodnem prizorišču. Eh, neposredna plačila mora biti financirana iz skupnostnega proračuna, SKP pa mora imeti tudi ustrezen del proračuna in pa ustrezen delež, zato da bo lahko se soočala z izzivi, ki so pred eh, njo. Govorimo o času eh, po letu 2013 in nočemo novih črtan denarja, kajti to bi zmanjšalo učinkovitost. Naši kmetovalci se morajo prilagoditi. Eh, soočal se z velikimi spremembami. In uh, biti moramo tudi realistični. Čestitam poročevalcu in pa vsem poročevalcem v senci, zahvaljujoč njihovem prizadevanju imamo sedaj uh, poročilo, ki ga bomo z veseljem podprli in ki bo uh, odpravil tudi nekatere pomislike evropskih metovalcev. Hvala lepa. Uh, kolegi, sedaj pa imamo problem. 23 kolegov se je javilo k, v postopku Catch the Eye. Eh, kakor veste, v pravilih je zapisano, da je dovoljeno govoriti samo petim osebam. Poleg tega pa smo štiri, um, namenili 47 minut celotni razpravi, sedaj smo razpravi namenili že 59 minut in nismo še slišali komisarja ali pa poročevalca. Uh, Torej, razprava je izredno pomembna, tema je pomembna, izjemno pomembna in morda je zato toliko ljudi prosilo za besedo. Predlagam naslednje. Izjemoma bom dal besedo desetim govornikom in prvi bo gospod Kalinovsk. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Odejście od. Hvala predsedujoči, e, gospod komisar. izhajamo iz tega, da bi določili neko smiselno raven pomoči evropskih držav, ne želimo deliti na stare in pa nove članice. Zauzemamo se za takšno podporo, ki bo modernizirala podjetja ne želimo spodbujevati takšnih kmetovalcev, ki ne investirajo v posodobitev. Moderno kmetijstvo se mora posvetiti tudi varni oskrbi s prehrano in pa podnebnim spremembam. Eh, prav tako je potrebno eh, določiti določena pravila, ko gre za skupni trg. Ehm, posvetiti se bo morali tudi vprašanju mlečnih kvot in pa drugim izzivi, s katerimi se soočamo felicitări raportorului hvala lepa predsedujoči čestitam uh, poročevalcu poročevalcem v senci in pa vsem tistim ki so bili vpleteni v ta pomembni projekt um, v globaliza v evropsko kmetijstvo v globalizaciji Um, na evropskih trgih, ko je potrebno se tudi boriti za obnovljive vire proti podnebni sprememba, potrebno je optimizirati um, um, rezultate kmetijskega Eh, kmetijske proizvodnje. Eh, povečati je treba konkurenčnost, učinkovitost in pa trgi morajo dobro delovati, tako da bomo lahko zagotovili neodvisno oskrbo na vseh sektorjih proizvodnje. Mislim, da je bistvenega pomena, da ohranimo dva stebra kmetijske politike. Um, oba stebra morata biti dovolj uh, močna, da bomo za, lahko zagotovili dobrobit kmetovalcev v Evropski uniji. Hvala lepa se pa gospod Bove. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier. Euh, torej, očitno bi želel se najprej zahvaliti gospodu Lanu za poročilo. Eh, vsi smo z njim dobro sodelovali, eh, želeli smo doseči napredek. Eh, želel pa bi podati nekaj naslednjih pripomp. Vemo, da je danes eh, Evropska unija neto uvoznica kmetijskih proizvodov in zato potrebujemo takšno kmetijsko in prehrambeno politiko, ki bo ambiciozna, ki nam bo omogočila, da zagotovimo naše potrebe po živelih po prehrani. SKP mora biti reformirana iz treh razlogov. Zato, ker je nepravična v gospodarskem, okoljskem in pa socialnem smislu, gospodarsko gledano proizvajalci niso dovolj plačani in SKP bo morala to popraviti v socialnem smislu eh, je pomoč eh, nepravično porazdeljena med kmetovalci in pa, eh, in pa regij, regijami in pa v podnebnem smislu prav tako potrebujemo takšno skupno kmetijsko politiko, ki bo števala uh, tukaj potrebne izzive. Gospod Van Dalen. Hallo. Ja, voorzitter, kort samengevat uh, eh, geldt voor het landbouwbeleid. Hvala lepa. V kmetijski politiki velja več eh, zemlje, več denarja in pa več prioritet. In eh, reforma mora biti izvedena od spodaj na vzgor. Živila so pomembna, to proizvajajo kmetovalci in eh, tako mora ostati. Varnost oskrbe s prehrano mora biti v naslednjem desetletju zagotovljena. Prav tako pa želimo v Evropski uniji živila dobre kakovosti in tudi zaščita živali in pa zaščita okolja so tukaj pomembne vrednote. Vse to so dobrine, za katere se kmetovalce vedno ne nagradi in zato so potrebne dodatne spodbude. Trg, tukaj na trgu staja neka luknja. Če kmetovalcev ne bomo podpirali, potem ne bomo dosegali tudi naših okoljskih ciljev. Hvala lepa, sedaj pa gospod Paska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 Um, gre za tako imenovane zgodovinska načela, da se kmetom plačuje subvencije tudi po širitvi in to je pripeljalo do nesorazmerja te politike, ko gre za porazdelitev finančne pomoči uh, kmetovalcem. Tukaj moramo zastaviti pravične kriterije, ki bodo ustvarjali dobre pogoje za konkurenčen trg in pa dobre pogoje za vse kmetovalce. Finančna podpora mora biti porazdeljena na uravnovešen način, tako da bodo vsi upravičeni do enake ravni subvencij in da bodo lahko tudi konkurenčni. Zato je pomembno, da podpremo predlog spremembe 6, ki uvaja pravičnost v ta mehanizem in ki podpira kmetijsko proizvodnjo. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Vertman. Hvala lepa. Eh, hvala, eh, predsedujoči. SKP potrebuje koherenten okvir, ta mora okrepiti EU, prav tako pa mora upoštevati tudi regionalne razlike. Ravno za mojo domovino, Avstrijo, je drugi steber posebno pomemben, če pomislimo na investicijske in pa okoljske programe. Kmetijska politika je pred velikimi izzivi. Svetovno prebivalstvo naj bi zraslo na 9 milijard. In istočasno se bomo morali soočati z eh, pomankanjem vode, suše, z podnebnimi spremembami. Če želimo rešiti te probleme, je nujno potrebno, da Evropska unija ne sodeluje samo interno bolje, ampak da deluje tudi uh, globalno gledano. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sean Kelly. Uh, Današnja razprava je zelo spodbudna z kmetijskega vidika. Zlasti pozdravljam dejstvo, da spodbujamo mlade ljudi naj se ukvarjajo z kmetijstvom, da je komisar rekel, da, bo, da, da bosta ohranjena oba stebra. Brez prvega stebra tudi ne imeli potrebe po, po drugem stebru, se ne bi imeli dobrega kmetijstva in potem ne bi imeli javnih dobrin. Um, potrebno je upoštevati tudi um, kupno moč in pa uh, proizvodne stroške, ki se razlikujejo po Evropske unije. Uh, potem smo govorili tudi o zgodovinskih načeljih. Ta so za kmetovalce pomembna. Moramo jim poslati jasen signal glede tega, kaj se bo zgodilo, tako da ne bodo prepuščeni špekulacijam. Uh, zato pozdravljam jasne signale na to temo strani komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, Sedaj pa ima besedo gospod Mark Trabelo. Predsedujoči komisar, tudi sam se zahvaljujem eh, kolegu Lajonu za odlično poročilo. To je prvi pozitivni korak v smer pregleda skupne kmetijske politike govorimo o politiki za okolje, za družbo, za, za, hra, za prehrano, ne samo v smislu trga. Želimo, da je to dostopno za davkoplačevalce, želimo, da so sredstva pravično porazdeljena med državami članicami in pa kmetovalci in želimo biti tudi bolj učinkoviti pri porabi javnega denarja. E, torej, potrebno je vzpostaviti smiselne ukrepe, zato da bomo zagotovili varnost e, preskrbe s hrano. Potrebujemo močno kmetijsko politiko, ki bo podprta tudi e, v smislu proračuna. Gospod Lajen govori o novih izzivih, upravljanje z vodo, okoljske izzivi, erozija zemlje in tako naprej. To poročilo govori o odgovorni skupni kmetijski politiki, o ponestavljeni, takšni, ki bo upoštevala zahteve evropskih eh, kmetovalcev in ki bo tudi dosledna. Hvala lepa, sedaj pa dajemo besedo gospodu Silvestresu. In ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi za odlične češnje, eh, ki jih je prinesel na, na sestanek odbora. Hvala lepa. Eh, kmeti so mora biti trajnostno zastavljeni, tudi v smislu zaposlovanja. Zaposlovanje se je zmanjšalo za 20 odstotkov, izgubili smo skoraj 4 milijone delovnih mest. Če želimo rešitev pri, rastočem, pri rastočeni brezposelnosti, moramo investirati tudi v kmetijsko politiko in zagotoviti trajnostno rast. Nova SKP bo morala jamčiti vsaj enako raven finančnih virov kot prej. Um, komisar, Evropski parlament ne zahteva enaki, enake stopnje virov, ampak želimo povišanje virov. Ne smemo um, še krčiti denarja na tem področju. Kmetijstvo potrebuje več denarja. Poročilo Lion vsebuje številne pozitivne vidike, to, da bi uh, zagotovili dohode kmetom, da bi se borili proti nestabilnim cenam in tako naprej. Hvala lepa, gospod Alves. Obrigado, senhor presidente. Nós também defendemos uma política. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi mi se zauzimamo za močno SKP za kmetovalce in tudi za evropske državljane. Biti moramo ambiciozni, soočiti se moramo izzivi, ki so pred nami in to mora biti mogoče v vseh regijah v Evropi. Za Azore je ključno, da imamo skupno kmetijsko politiko. Potrebujemo namreč podporo za to, da lahko izvajamo eh, dobro kmetijstvo. Zgodovinska porazdelitev denarja je eh, postavljala portugalske kmetovalce v slabši položaj. Eh, Eh, specifične razmere kmetij niso bile ustrezno upoštevane, to pa je nujno zato, da bomo lahko zagotovili dobro delujoč trg in kmetijstvo po vsej Evropi. Evropsko kmetijstvo mora biti produktivno in oskrbovati moramo državljane z živili in hrano. Najlepša hvala. 30 ljudi je še prosilo za besedo. Me slišite? 30 ljudi v eh, okviru postopka CatchDI in pa eh, dve osebi, kar zadeva eh, postopek. Gospa Magines, no, nišče drug verjetno ne misli tako, ampak. E, tisti, ki smo v odboru za kmetijstvo, ki smo se dolgo ukvarjali s tem dosjejem in ki smo e, že od začetka vključeni v to razpravo, mislim, da imamo pravico povedati svoje mnenje. In e, nisem uspela ujeti vašega pogleda, čeprav sem ujela poglede šestih ljudi okrog vas. In lahko povem, da bom uložila pisno izjavo glede tega. Upam, da me podpirate, kolegi. Gospa McGuinness, pravzaprav vas že celo razpravo opazujem, vedno vas eh, gledam, opazujem, tako kot vse kolege. Tisti problem, ki ga imamo ta trenutek, pa je, da eh, pač ta postopek ni strukturiran tako, da bi dal prednost članom pristojnega odbora. Namen postopka Catch the Eye je pač, da se omogoči tistim poslancem, ki ujamejo pogled govornika, ki kot prvi, eh, da dobijo priložnost spregovoriti. Eh, sprejeli smo deset prispevkov, ker vemo, da gre za zelo pomembno temo in vsi, ki so govorili, so govorili minuto in pol in zelo težko bomo dali priložnost vsem. kajti tako ali tako smo že precej presegli predviden čas. Gospod Sogar je tudi želel povedati nekaj zvezi s poslovnikom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, domnevam, da ste menili mene. E, tudi jaz sem poved želel povedati isto kot predhodnic. E, bili ste zelo. Eh, velikodušni, da ste sprejeli deset prispevkov, ampak gre za temo, ki je zelo pomembna, posebej za določene dele Evrope in to presega vse meje odborov. Eh, glede na to, da pravil za postopek KGI ni, pa prosimo, da se eh, ta pravila uvedejo, sicer lahko že nekaj dni prej stojimo tukaj, mahamo in upamo, da bomo prišli na vrsto. Kaj ti eh, pomembno je, da tudi tistim desetim, ki bodo prišli na vrsto sporočite, kdo je teh deset oseb. Eh, potem boste tudi vi imeli van, manj stresa in eh, mi se bomo bolje znašli. Bomo pa zelo veseli, če bo mogoče najti neko rešitev, ki nas bo zadovoljila vse. Hvala za razumevanje in upam, da ga imate tudi vi. Najlepša hvala, kolega. No, celoten smisel postopka CatchDI eh, je pravzaprav eh, po naravi zelo subjektiven. Eh, predsedujoči ima svoje oči, ampak nismo plazilci in ne moremo gledati posod na okrog in še za sebe. In torej tisti, ki ujamejo mojo pozornost, so pač tisti, ki so imeli srečo, da sem jih opazil. Prav imate, to je povsem subjektivno. Uh, Eh, ampak eh, tega pač eh, v pravilu oziroma v poslovniku parlamenta nismo še kako drugače razrešili. Gospa McGuinness je predlagala, da bi morali imeti prednost člani pristojnega odbora. To je zelo smotrno, ampak stvari niso tako zastavljene. Edino, kar imamo v pravilih, je, da. Eh, predsedujoči, ki vodi zasedanje, mora zadeve razrešiti in včasih se predsedujoči zato znajde v precej kočljivih situacijah. Eh, seveda pa so tu tudi kolegi, ki ne spoštujejo pravil. Modri karton ni za, namenjen temu, da prosite za e, besedo, modri karton je namenjen temu, da lahko prekinete govornika, ki ravno govori in mu zastavite vprašanje v 30 sekundah. Ampak nekateri vse čas mahajo s mojimi modrimi kartončki in mislim, da bomo morali imeti kakšno posebno uh, usposabljanje za to, da bodo vsi vedeli, kako modri karton deluje in kakšen je njegov namen. In če želite prositi za. Eh, besedo v postopku KHDI, dvignite kakšen bel karton ali pa dvignite roko, ampak kakorkoli že, nočem zavlačevati s tem, ker smo že tako ali tako presegli čas. Mislim, da bi v tem času, ko smo se s tem ukvarjali, lahko eh, dali besedo še nekaj govornikom. Zdaj pa dajem besedo gospodu Čolosu, da se odzove na komentarje, ki so bili podani. Monsieur le Président, euh, je ne sais pas si Gospod predsedujoči, pravzaprav niti ni bilo zastavljeno toliko vprašanj, bilo pa je podanih kar nekaj izjav in izpostavljena so bila določena načela, ki se odražajo tudi v poročilu. E, to je pravzaprav tisto, kar sem razbral iz razprave. Potrebujemo skupno kmetijsko politiko, ki mora biti na ravni skupnosti. Potrebujemo proračun, ki mora biti sorazmeren s cilji SKP, torej realističen proračun. Realističen proračun je za me nekaj, kar je pač usklajeno s cilji, ki si jih zastavljamo za SKP. In ugotavljamo, da od kmetovalcev zahtevamo vedno več e, in zahtevamo, da se sredstva, ki so na voljo, vedno bolje porabljajo. Gospod e, Levandovski Eh, komisar za proračun je tudi z nami in morda lahko on potrdi, da bo SKP imela proračun, ki bo skladen z njenimi cilji. Eh, zato, da bo SKP lahko dosegla svoje cilje, moramo upoštevati vse razlike med eh, različnimi vrstami kmetovanja, ki obstajajo v Evropski uniji. Upoštevati moramo to raznolikost. Obstajajo različne vrste kmetovanja v posameznih regijah in vse te oblike lahko prispevajo k doseganju ciljev. Ne gre samo za oskrbovanje trga, za zagotavljanje zanesljive oskrbe s hrano temveč gre tudi za spoštovanje okolja, za upravljanje zviri in za eh, gospodarski razvoj podeželja in eh, prispevek kmetijskega sektorja k temu. Vsi razmisleki o prihodni SKP bi se morali osredotočiti tudi na spodbujanje mladih in zagotavljanje ustreznih priložnosti. Kmetijstvo mora biti dejavnost, ki ima prihodnost. Le na ta način bomo lahko dosegli svoje cilje. Naj se odzovem še na to, kar je rekel gospod Kelly o neposrednjih plačilih. Uh, zato, da bomo imeli bolj pravično skupno kmetijsko politiko in večjo preglednost, moramo opredeliti jasne kriterije za porazdelitev pomoči v skladu z opredeljenimi cilji. E, zgodovinski kriteriji zato po mojem mnenju niso pravični in objektivni te zgodovinske referenčne točke moramo nadomestiti z bolj jasnimi cilji, ki bodo zagotavljali pravičnost in ki bodo upoštevali raznolikost kmetovanja v Evropski uniji, ter ki bodo dali državam članicam in regijam možnost, da nadgradimo eh, vire, ki jih imamo. Za zaključek naj eh, podprem idejo, da potrebujemo SKP za celotno Evropo, za celotno Evropsko unijo in pa SKP, ki tudi ne bo preprečevala drugim regijam po svetu, da bi razvijale svoje kmetijstvo. Najlepša hvala, gospod Čolos. Zdaj pa bomo zaključili s to razpravo in besedo dajemo poročevalcu gospodu Lajanu, ki mu tudi čestitam za odlično opravljeno delo. Imate dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar. Naj se za začetek dotaknem nekaterih ključnih tem, ki so jih izpostavili kolegi v tej razpravi. Nov strateški pomen proizvodnje hrane v okviru SKP. Vsekakor dva stebra, vsekakor se strinjam. Proizvodnja hrane v srčju SKP Ja, to je vsekakor tisto, za kar gre pri SKP. Vse ostalo so dodatki, ki jih eh, zagotavljamo. Potrebujemo eh, produktiven sektor, ki bo zagotavljal skrbo s hrano, se boril proti podnebnim spremembam in tako dalje. Dobro proračun, vsekakor pravičnost do vseh držav članic, Vsekakor, veliko vas je omenjala to in to je vprašanje, ki se ga moramo lotiti. Večja preglednost glede tega, kako se denar dodeljuje med državami, članicami. E, upoštevanje ciljev iz strategije za leto 2020. Vsekakor se kmetijstvo predstavlja del rešitve za doseganje teh ciljev in ne eh, del težave. Eh, gospod uh, eh, Hoslik, gospod Terezišah in, uh, in uh, James Nicholson ter ostali poročevalci v senci so se odlično odrezali, zelo dobro smo sodelovali in oblikovali jasno poročilo, ki ponuja jasno vizijo glede tega, kakšno usmeritev si želimo v novi skupni kmetijski politiki. Mislim, da smo v zelo dobrem položaju kot parlament, kar zadeva pogajanja, eh, s komisijo in svetom. In eh, lahko vas pa vabim, komisar, da se nam pridružite in skupaj bomo potem to vizijo uresničili. Najlepša hvala, gospod Lajen. S tem je razprava o tej izredno pomembni temi zaključena. Glasovanje bo potekalo ob 12. Opravičujem pa se tistim kolegom, ki niso imeli priložnosti.